Dear colleague, please sit down. We... Spoštovani kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. Začeti moramo z delom, kajti nimamo veliko časa. Danes bomo razpravljali o zelo pomembnih zadevah. Danes ne moremo govoriti o energiji, če ne vzpostavimo jasne povezave za celo vrsto političnih dogodkov ki so se zgodili na mednarodni ravni. V energetski skupnosti se veliko spreminja in uh, v tej spreminjajoči se pokrajini to vpliva seveda tudi na naša življenja, na vlade, na države. Kakor veste, se je na japonskem zgodila katastrofa, jedrska katastrofa. Um, in zato so številne evropske države ponovno razmislile o svoji energetski politiki, naprimer Italija in Nemčija. In to je potem spet sprožilo celoten pregled razmišljanja o energiji in o energetski mešanici, ki bo Evropa uporabljala v prihodnosti. Ta se bo prav gotovo v prihodnosti spremenila. Nekateri v Evropi menijo, da bi morali ponovno razmisliti o zemljskem plinu kot, oziroma o naravnem plinu kot o potencialnem viru. In uh, prav tako se dogaja prehod v demokratični sistem, v sisteme v arabskem svetu. Mm, stvari se v Bližnjem vzhodu in pa v Afriki spreminjajo že od leta 2001 in tudi ti razvoj dogodkov pomenijo, da moramo ponovno razmisliti o tem, kako dobavljati energetskemu trgu v Evropi energijo in kako lahko diversificiramo naše energetske vire. Zato bom skupaj z mojim kolegom eh, Hermanom Rojlom, ki je predsednik odbora ITRE, sva se torej odločila, da bova organizirala to javno predstavitev z vodilnimi strokovnjaki iz energetskega trga. In zato sedaj poteka ehm, skupna predstavitev naših odborov. Oba odbora sta v preteklosti se intenzivno ukvarjala s temi vprašanji. in pri našem delu smo upoštevali trgovinske odnose, ki obstajajo med uh, našimi državami in pa državami, ki nam dobavljajo energijo. Eni je šesta največja energetsko podjetje v Evropi, je prva, ko gre za prodajo zemljskega plina in je prvi operater obratov v Afriki. Od 50 in 60 letih 50 in 60 let ustvarjamo odnose z glavnimi proizvalkami nafte v Severni Afriki, Tunizijo, Egipt, Maroko, Libija, eh, Katar, Jemen in druge države. Z drugimi državami tudi. Gospod eh, Skaroni, ki je izvršni direktor Eni, nam bo predstavil situacijo na tem področju. Uh, Preden mu dajem besedo, naj povem, da me zanima predvsem, kako to pomembno vodilno podjetje obravnava ta kompleksna vprašanja in pa dogodke. Prav tako vas prosim, da poveste, kakšne so lahko posledice te krize in kakšno podporo lahko ponudimo mi za to, da bi zagotovili, da bo vse skupaj v prid zanesljivosti oskrbe z energijo v Evropski uniji. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rojlu. Hvala lepa, gospod Albertini, gospod in gospodje, gospod Skaroni, pozdravljeni tukaj v Evropskem parlamentu. Uh, najprej naj opozorim nemško kabino na to, da ni bilo nemškega tolmačenja. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak uh, prevoda v nemščino ni bilo morda bi lahko kdo rešil ta problem. Mm, vse skupaj lepo pozdravljam. Kolega Albertini je že povedal, da smo se odločili, da bosta oba odbora skupaj obravnavala to temo, da bomo torej, organizirali skupno predstavitev in da se bomo skupaj ukvarjali s temi temami. Uh, Gre za energetsko-politično vprašanje velikega pomena, gre tudi za pomembno zunanje politično vprašanje in zato je pomembno, da ne deluje vsak posebe, ampak da delujemo za združenimi močmi. Oba odbora skupaj sta povabila številne zanimive strokovnjake in na ta način nam je uspelo resnično povabiti govornike na visoki ravni. Vesel sem, da lahko začnemo z gospodom eh, Skaronjem, ki je izvršni direktor Eni. Um, on je imel veliko pomembnih funkcij v gospodarstvu, v, na področju energetike in zato je za nas izredno zanimiv sogovornik. V zadnjih tednih in mesecih sem dobil vtis, da je zelo pomembno, da tako zunanje politično, kakor tudi energetsko politično ne odločamo spontano, ampak da si vzamemo dovolj časa in da natančno preučimo dejstva ter na to sprejmemo odločitve. Eh, skrbi me, da smo pri teh vprašanjih pogosto nagnjeni temu, da odločamo spontano, da odločamo impulzivno in da si ne vzamemo dovolj časa, da bi prisluhnili drug drugemu. Zato sem vesel, da so vsi govorniki z nami, da so z nami tudi naši uh, kolegi, poslanci. Moram pa povedati, da obžalujem tudi to, da ni prisotnih več kolegov. Sedaj pa dovolj uvoda, se je verjetno vas ne zanima, kaj imam zapovedati jaz ampak želite prisluhniti našim strokovnjakom. Zato besedo kar takoj predajam gospodu Pavlu Skaroniju. Lepo pozdravljeni v parlamentu in hvala lepa, da ste si vzeli časa za to, da se sestanete z nami in da nam predstavite vse vaše informacije. Lepo pozdravljeni v parlamentu. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente della Commissione Affari Esteri ed il Presidente del... Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti tako predsedniku odbora za zunanje zadeve, kakor tudi odboru, eh, predsedniku odbora za industrije, industrijo in raziskave, da ste me povabili na današnjo predstavitev. Na trgu sedaj obstaja veliko negotovosti in eh, zato vam želim predstaviti, kako se Eni spopada s situacijo v Severni Afriki. Smo prvi proizvajalec v Egiptu, Alžiriji in Tuniziji in Libiji zato je naš položaj v Severni Afriki zelo pomemben. Prav tako eh, bi želel interpretirati trenutno krizo in eh, želim povedati, kako lahko izboljšamo dostavo energije v Evropo. V Severni Afriki obstaja cela vrsta potencialno dramatičnih dogodkov. Države iz, tega, iz te regije igrajo pomembno vlogo za energetski sistem v Evropski uniji, zlasti za tiste države, ki mejijo na Sredozemsko morje, ti so kar za eno tretjino odvisne od Severne Afrike pri svoji porabi energije. Zato je to, kar se po, m, mm, dogaja v Egiptu in pa v Alžiriji ki proizvedejo 90 odstotkov zemljskega plina v Afriki, to ima neposredno vpliv na energetski sistem v Evropski uniji. In na to vplivajo tudi dogodki v Tuniziji, kajti plinovod TTPC, ki prevaža zemljski plin iz Tunizije v Italijo, mora potovati čez eh, teritorij Tunizije. Potem, ko je Ben Ali zapustil državo 14. januarja, smo ugotovili, da je prišlo do 40-posotnega upada pri tem uh, toku plina. Ampak na no, sosrečo se je sedaj situacija normalizirala. Seveda, če je situacija v Tuniziji nestabilna, potem obstaja veliki pomisliki na področju dobave plina. In uh, enako velja za Alžirijo. V Suješkem kanalu ni prišlo do nobenih incidentov. Um, tudi preko Suješkega prekopa poteka veliko um, dostave. Prišlo je do eksplozije v Sinaju, to je ustavilo dostavo v Izrael, v Jordanijo in pa v Sirijo. Ta postaja je zelo pomembna in več kot pet tednov je trajalo, da eh, so popravili to postajo in konec aprila se je zgodila še ena eksplozija. Dodatno k temu eh, sedaj obstajajo še pravni problemi, veliko ljudi protestira pred evropskimi sodišči in uh, nasprotujejo mu Baraku ter, njo, ter njegovi družini in uh, ne želijo, da se prodaja energija Izraelu po ceni, ki se njim zdi preniska. Ampak ostajam optimističen in se prepričam, da bodo Tunizija, Alžirija in pa Egipt uh, uspele izvesti miroljuben prehod na demokracijo. Zato situacija v teh državah vpliva manj kot pa to, kar se je zgodilo v zadnjih štirih mesecih v Libiji. In uh, skrbi me, koliko časa bo trajalo, da se reši politična pa vojaška situacija v tej državi. Libija dobava en čet, eno četrtino energije v Italijo. To je naš glavni dobavitelj. In uh, ne vidim problemov na področju nafte. Nafto iz Libije lahko nadomestimo z. Uh, drugimi dobavitelji oziroma z nafto iz drugih držav. Organizacija OPAK je tukaj vodilna za to, da bi zagotovila, da se lahko nadomesti tudi visokokakovostna libijska nafta. Situacija pa je bolj problematična, ko gre za dostavo plina. Februarja smo morali ustaviti Mm, dostavo plina skozi plinovod, govorimo o desetih milijardah eh, kubičnih metrov plina na leto, to je približno 50 odstotkov potreb Italije. Italija um, porabi 90 milijard kubičnih metrov plina na leto, to je, se pravi, Italija je zelo velik porabnik plina in to pomankanje libijskega plina skušamo nadomestiti z različnimi uvozi. In uporabljamo tudi druge pogodbe v okviru OPEC-a in to nam omogoča, da nadomestimo ta izpad dobave iz Libije. V skladu z prakso v zadnjih letih um, ima Italija diversificirane vire. In to lahko vidite tudi iz eh, tega posnetka. To sta dve značilnosti, ki sta ključnega pomena za zanesljivo oskrbo. Eh, uvozne sposobnosti so se eh, zvešale za 50, biljonov, za 50 milijard na leto, to je več kot polovica. Imamo dostop do alžirskega, ruskega, nizozemskega in pa norveškega plina. Imamo tudi dva terminala za uh, črpanje plina. Uh, ta dva sta sicer majhna, ampak uh, vseeno lahko določ na določeni meri posekamo na trg s plinom. Uh, N minus ena pomeni izpad virov iz Libije in sicer in eh, Italija se s to situacijo dobro spopada. Če bi spadli dve državi, pa bi lahko situacija postala resna. Če bi spadla dostava iz eh, še neke druge države poleg Libije, bi to povzročilo velike probleme in zato tesno zasledujemo razmere v Alžiriji in pa v Tuniziji in upamo, da bodo rešeni tudi spori med Ukrajino in pa Rusijo. Scenariji, s katerimi se soočamo, vplivajo predvsem na italijanski trg, pomenijo pa tudi dragoceno pogled za preostalo Evropo. In to lahko koristno za razprave na evropski ravni, ko se razpravlja o tem, kako izboljšati zanesljivost oskrbe s plinom. Italijanski scenarij je pokazal, kateri so ključni elementi za zanesljivost oskrbe s plinom. Najprej so to dogoročne pogodbe in pa dobra infrastruktura. Najprej nekaj o pogodbe v okviru OPEC-a. Veliko je bilo povezano o tem, s kakšnimi težavami se sooča plinski trg od leta 2008. V letih predtem je bil ta trg zelo predvidljiv, skoraj dolgočasen, poraba plina je bila stabilna oziroma je rasla iz leta v leto za približno 2 odstotka. Eh, plin smo nabavljali s pomočjo dolgoročnih pogodb in zato so bile cene stabilne. Na drugi strani Atlantika pa so se ZDA pripravljale na to, da bi iz, uresničile svoje načrte o večjem uvozu plina in zato so med leti 2000 in 2008 predstavile um, načrt za 47 novih plinskih terminalov. Leta 2007 pa se je vse spremenilo. Uh, Šelka se je popolnoma revolucioniral trg v ZDA, ta je nadomestil konvencionalni plin in to je nadomestilo veliko popraševanj po plinu v ZDA. ieri all'Angola, il Congo. Si... Eh, potem so tukaj še Angola, Congo, Nigerija, eh, tudi tukaj so bili izgrajeni um, obrati za tekoči plin in izvorno so bili namenjeni temu, da bi dobavljali trgu v ZDA, vendar pa tam je ošel gas in zato je šel vsta plin na. Eh, evropska tla, čeprav je Povpraševanje se zmanjšalo za 6 odstotkov zaradi gospodarske krize. To je na to pomenilo zmanjšanje za tri, več kot 30 bil, milijard uh, um, kubičnih metrov plina. Torej, popraševanje je upadlo zaradi krize, zaradi prekinjenega kroga dobave v Evropi. To je povzročilo da so cene plina padle. Govorim o cenah, ki niso vezane na, na notranji trg. In zato je to vplivalo na plin, ki se je dobavljal s pomočjo dolgoročnih pogodb. Leta 2010 je bila cena 20 dolarjev na soček, Eh, oziroma 25 dolarjev na soček, to je ena tretjina cene nafte. In eh, zato je bilo potrebno izvesti zapleten proces ponovnega pogajanja o pogodbah, nekateri so šli še dlje in so postavili pod vprašaj dejansko vrednost dolgoročnih pogodb. Govorim o pogodbah, ki nam trenutno omogočajo, da presežemo krizo, ki se je zgodila zaradi spada dobav iz Libije. Trenutni scenarij se spreminja. V Evropi se rešujemo iz krize in to pozitivno vpliva na dobavo plina. Na svetovni ravni pa se udeležujejo vedno večje število držav na plinskem trgu. Kitajska bi naj bila do leta 35 eh, spremenjena iz trga, ki je manjši od tistega, ki ima Nemščin, Nemčija, v trg, ki bo enak eh, trgu v Evropski uniji. Prav tako ne smemo pozabiti na to, kaj se je zgodilo v Fukushimi. Eh, to je povzročilo, da so nekatere države zaprli odprle svoje jedrske obrate in preusmerile te v druge, v druge vire energije. Um, Japonska ima 24 plinskih terminalov, v splin dobijo v tekoči obliki. Uh, Eh, Nemčija se je odločila, da bo zaprla veliko jedrskih obratov in zato bo potrebovala več plina, zlasti če upoštevamo ambiciozne cilje, ki si jih je zastavila Evropska unija na področju zmanjšanja emisij CO2. Po drugi strani pa obstaja tudi veliko dobrih novic. Ko gre za dobavo plina, je glavna novica povezana z Shellgas. La produzione. Mentre in Inghilterra un paio di settimane fa ha respinto con fatica. Eh, Francia è smanciata l'uvoz tega plina. To so zelo negotovi časi. Ampak eh, dejstvo je, da je to, kar smo leta 2008 eh, jemali kot samo po sebi umevno, se zdaj spremenilo. Zato mora Evropska unija zagotoviti, da bomo imeli ustrezna orodja, zato da bomo zagotovili zanesljivost oskrbe v prihodnosti. Eno izmed glavnih orodij so dogoročne pogodbe, ki Evropske države zavežejo proizvajalkam za več let. In da skrbijo tudi za nadaljne popraševanje v prihodnosti. Če si ogledate na primer podjetja kot so Gazprom, eh, ta ima vpliv na azijske države, na Kitajsko, na Indijo. Ehm, zato je pomembno tudi za nas, da imamo dolgoročno pogodbo z Gazpromom. Na srečo to imamo in zato imamo dostop do tega dragocenega vira energije. Ampak enačba je tukaj enostavna. Infrastrukture zahtevajo investicije In sedaj uh, bom spregovoril o drugi pomembni točki, o infrastrukturah. Investicije so povezane z otvegani in če želimo zagotoviti, da tvegane ne bodo previsoka, moramo zagotoviti uh, dobičke plinskih povezav. Ampak seveda se noben dobavitelj ne bo zavezal temu, če ne bo imel dolgoročnih pogodb. Dobavne pogodbe so odvisne tudi od eh, proizvajalke. Ti morajo tako kot prevozniki zagotoviti, da bodo sposobne um, prodati svoj plin. Se pravi, vsi želijo zagotoviti, da bodo investicije mm, varne in tisti, ki izgrajujejo infrastrukturo za prevoz plina, želijo zagotoviti, da se bo plin prodajal. Zato želijo dolgoročne pogodbe z proizvajalkami plina. Tisti, ki kupujejo plin, dolgoročno gledano želijo zagotoviti konstantno um, ponudbo. In v zvezi s tem je že bilo opravljenega veliko dela. Še vedno si prizadevamo za diversifikacijo viro za dostavo v Evropi, ampak seveda obstaja tveganja v povezavi s prevozom plina. Poznamo, kakšni so dogodki v Libiji in tudi nedavni dogodki v Rusiji in pa v Ukrajini so nas spomnili na to, da obstajajo tudi tveganja, ki so povezana z državami, ki jih morajo prečkati plinovodi, preden dosežejo svoj cilj. Zato pozdravljamo pobude za dizertifikacijo virov, kako naprimer eh, Južni tok in pa Severni tok skozi Bolgarijo in pa skozi druge države. Na ta način se lahko izognemo temu, da plinovodi ne bi potekali po teritoriju Evropske unije. Eh, Evropejci moramo okrepiti zanesljivost oskrbe z energijo. Biti moramo zavezani naši energetski infrastrukturi, notranji infrastrukturi. Te poti morajo biti dvosmerne, da se bo plin dostavljal iz eh, njegovega vira do cilja, kjer je ta potreben. Na ta način bomo zagotovili varen trg tudi v, tudi v gospodarskem smislu. Naš trg bo tako postal bolj konkurenčen, če bomo uspeli izgraditi varno infrastrukturo v Evropski uniji. Zaradi pomankanja notranjih povezav v Evropi nam ne uspe optimizirati vseh plinskih eh, terminalov. Španija ima sedem takšnih terminalov. Nekatere države še vedno niso povezane z preostalimi državami v Evropi in zato so odvisne od enega vira in to je Rusija. Včasih je ta odvisnost kar 100 odstotna. Samo da vam podam idejo o potencijalu takšnih medsebojnih povezav. Predstavljate si, da bi bila Evropa popolnoma povezana med seboj, tako da bi lahko brez problemov prevažali plin po Evropi. Če bi se to zgodilo, bi letna potreba po plinu bila zagotovljena celo brez izvozov v Rusiji, ki je trenutno naša glavna dobaviteljica plina. No, seveda je to zelo provokativna izjava, ne moremo živeti brez Rusije, ampak želil sem samo ponazoriti, kakšen bi moral biti naš končni cilj potrebno je zaščititi 27 ranljivih trgov. Vse skupaj moramo spremeniti v konkurenčen trg, ki bo varen. Hvala. E eh, ehm, hvala lepa, naj vam čestitam za vašo natančnost in eh, hvala tudi, da ste bili tako kratki in jedrnati sam ne bom sedaj podajal pripomb, zato vam bo postavil samo kratko vprašanje. Delno ste na to vprašanje že odgovorili. Se pravi, obstaja je e, kriza jedrske energije zaradi dogodkov, ki so se zgodili. Nemčija je po Černobilu povedala, da se bo odmaknila od eh, jedrske energije, sedaj spet eh, pravi enako. Italija se seveda ni nikoli odločila za jedrsko energijo, ampak ne glede na to ste povedali, da manj jedrske energije pomeni večjo potrebo po plinu. Ali je to res, ali je to izvedljivo in če to res, kako boste spravili potrebo, večjo potrebo po plinu z zavezami, ki smo jih sprejeli na področju zmanjšanja emisij CO2. Seveda tudi plin onesnažuje, manj kot uh, nafta, ampak vseeno onesnažuje. Um, sedaj pa dajemo besedo poslancem, ne več kot tri minute, prosim. Presidente, grazie per eh, questo incontro. E per... Eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala za organizacijo tega javnega zasedanja in hvala za predstavitve. Postavila bom nekaj vprašanj, ne bom sama uh, nič novega povedala. Predsednik, tudi vi ste ponovili eno od mojih vprašanj. Zelo koristno je bilo, da smo organizirali to predstavitev eh, o Evropskem trgu in svetovnih trgih, moramo pa pogledati tudi, kakšno vlogo lahko mi odigramo tukaj. Imamo nov scenarij za plinski trg, tretji svežen je pred nami in vsa pravila, ki pridejo zraven. Zato me zanima, ali se še vedno strinjamo s tem tretjim svežnem ali ga bomo delno postavili na stran. Imamo torej tudi uh, liberalizacijska pravila, pravila liberalizacije ali bo to koristilo vlaganjem podjetij. Hvala, gospod Sartori. Zdaj pa gospod Arlaki. Komplimenti. Presidente Albertini per la. Hvala. Gospa predsednika. Gospoda predsednika, tudi sam bi rad eh, čestitev za to predstavitev, ki je bila zelo zgoščena in zelo pomembna. Energetska varnost je zelo pomembna tema. o dveh temah bi rad spregovoril tudi sam. In sicer gre za dve nasprotujoči si temi, za eh, medsebojno povezanost. Ta bi nam dala eh, večjo samozadostnost eh, v Evropski uniji in tudi diverzifikacijo bi omogočila. In tako bi bilo manj potrebno, da. Eh, razvijemo še dodatne plinovode. V Herald Tribune sem prebral včeraj nekaj o nasprotujočih si eh, stališči glede južnega in severnega toka. Morda to ni mm, resničen problem, morda potrebujemo oba, tudi na buko za varnost dobave s plinom, ampak če bomo povečali svojo medsebojno povezanost, potem bosta Južni tok in Nabuko postala manj nujna. Kako torej to uskladimo, eh, povečamo povezanost in imamo tako večjo varnost, ampak potem imamo pa manjše potrebe po eh, novih plinovodih. Kako bomo to združili? To je treba razjasniti, kaj ti. Na ta način bomo videli, kako lahko ravnamo v prihodnje. Iz predstavitve sem razbral tudi, da glede energetske varnosti in stabilnosti na srednji in dolgi rok, da so tukaj obeti kar dobri. Če si ogledamo mednarodne trge in pa dejstvo, da se odmikamo od eh, jedrske energije. Hvala, gospod Arlaki. Še nekaj se vas je javilo uh, k besedi. Samo dve minuti boste še imeli na voljo, da boste lahko vsi spregovorili. Gospod Turmes. Hvala, gospod predsednik. Hvala, ker ste danes z nami, gospod Skaroni. Eh, nekaj pripom je bilo, da potrebujemo bolj enoten plinski trg z večjo diversifikacijo, hkrati pa, da je treba preseči politične ovire in to, da je premalo povezav med, naprimer, Iberskim polotokom in pa ostalo Evropo. Mi, zeleni, smo spodbujali to temo, smo želeli govoriti o njej. In če si ogledamo direktivo o varnosti dobave plina, lahko vidimo, da uh, ima ta tema kar dosti podpore. Želel sem še nekaj povedati. Tisti, ki pravijo, da bi zmanjšanje jedrske energije vodilo v povečanje potreb po plinu, uh, naj povem, da to ni čisto tako. Morda bo 10-15 let eh, popraševanje po plinu večje, ampak vrh popraševanja po plinu je že bil dosežen v Evropi. V gradbeništvu se uporablja največ plina in zdaj izvajamo številne ukrepe, da bi v gradbeništvu zmanjšali uh, povraševanje po eh, plinu, tako da se to v bistvu ne bo bistveno povečalo. Gospod Skaroni, povdarili ste našo odvisnost od Rusije. Ampak zakaj potem pravzaprav podpirate južni tok proti Nabuku? Najboljši način za nas, da bi dosegli neodvisnost, bi bil, da vzpostavimo na buko in da ga zaženemo. Ali niste tukaj nasprotovali samemu sebi, ko ste uh, trdili, da potrebujemo neodvisnost od Rusije, uh, poleg tega pa uh, izkazujete podporo Južnemu toku? Hvala. Prosim, spoštujte časovno omejitev, kajti sicer ne bodo vsi imeli priložnost pregovoriti. Gospod Provera. Hvala, gospoda predsednika, hvala gospodu Skaroni za odlično predstavitev. Dotaknili ste se številnih uh, pomembnih točk, morda ne vseh, ampak vsekakor je bila predstavitev zelo izčrpna. Ne bom govoril o izidih referenduma o jedrski energiji v Italiji. Uh, in to bo seveda vplivalo na prihodne možnosti izbire. Rad bi slišal mnenje gospoda Skarunja o tem, ampak omejil se bom na svoji dve vprašanji. Eh, ne bom govoril o Libiji eh, z vojaškega ali političnega stališča, stvari eh, se tam še odvijajo. Rad pa bi govoril o Libiji kot o mm, energetski proizvajalki. Ko se je situacija v Libiji spremenila, bodo, bo to vse vplivalo na uh, situacijo tudi v, na področju energije v Italiji in v Evropi na splošno. Jedrska energija tukaj. Mislim, da bi se moralo povečati povpraševanje po zemljskem plinu in drugih virih. In povejte nam, prosim, Kakšne so tukaj alternative glede na ekonomsko in gospodarsko situacijo, ki jo imamo? All'onorevole. Hvala, gospod Provera. Gospod De Angelis. Presidente, anche io. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz sem bil vesel predstavitev gospoda Skaronija, zdela se mi je zelo dobra. zelo je bil natančen in je zajel vse pomembne teme. Ne bom pa izgubljal časa in bom kar takoj postavil svoje vprašanje. Sam na stvari gledam malo drugače. Mislim, da smo v Italiji bili eh, kar pametni, ko se nismo odločili za jedrsko energijo in da smo pri tem imeli srečo. Mm, to govorim tudi v luči nedavnih dogodkov. E, sprašujem se, ali ne bi glede na to, kar se je zgodilo, morali biti še pogumnejši, ko vlagamo v obnovljive vire energije in pa alternativno energijo. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, uh, Ali po vašem mnenju, gospod Skaroni, obstaja tveganje prevelike odvisnosti od Rusije? Torej, če bi potrebovali več plina in manj jedrske energije, to po mojem mnenju vodi v večjo odvisnost od Rusije. To tveganje gotovo obstaja. Še posebej, če si želimo uh, prost trg, kako bomo uh, se ukvarjali s tem odvisnosti, gospod Maldi Čorčo φιλοξενούμενο μας υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για... Sam bi rad povedal naslednje. Obstaja razprava o zalogah eh, zemljskega plina v sredozemlju. Lastniki so predvsem eh, Izraelci in Ciprčani. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o teh zalogah. Ali je tukaj prišlo eh, do, kakšnih, eh, do kakšnega novega razvoja? Ali mislite, da Evropska unija lahko del svoje oskrbe z energijo uh, eh, utemeli tudi na teh rezervah? Hvala, gospa Madurel, za dve minuti. Gracias, uh... Hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila. Skaroni, gospodu Skaroni za predstavitev in se zahvalila tudi ostalim, ki bodo še uh, potem prišli na vrsto. Kot je dobro povedal predsednik, če obstaja kakšna tema, um, ki je skupna odboru ITRE in odboru AFET, je to energija in zato se zahvaljujem obema predsednikoma za organizacijo tega srečanja. Strinjam se s številnimi vprašanji mojih kolegov, eh, strinjam se s eh, temo povezanosti glede energetike, glede jedrske energije. Sama bi pa najprej rada slišala stališče eh, glede vsega tega. Morda bi lahko tudi na koncu eh, povezali različne predstavitve in potem postavljali vprašanja, da bi tako povezali različne teme. Nekaj bi pa vseeno rada povedala. Rada bi uh, se navezala tudi na naše delo tukaj. Energija je za različne regije nek povezovalni element vpliva na številna področja, na gospodarstvo, na socialne zadeve in tako naprej. In seveda situacija na jugu vpliva na to. Torej, ta tema nas v Evropski uniji vse zelo zanima. Naša energetska varnost je pogojena eh, tudi z varnostjo naših sosedov. Kaj bi mi lahko prispevali? tukaj z Evropskega parlamenta, z Evropske unije, eh, da bi se situacija tam izboljšala. Gospa, počasi morate zaključiti. Dve minuti, per favore, non di più. Gospod eh, Sinjarski, dve minuti in nič več. Eh, Energetičnem gazovem, spominjal pa. Hvala lepa. Govorimo torej o varni oskrbi z energijo in danes smo že govorili o dolgoročnih pogodbah. Govorili smo tudi o velikih investicijah Gazproma, v, pa smo govorili o južnem in pa o severnem toku. In uh, z perspektive drugih držav morda izgleda, da imamo veliko diversifikacijo virov, ampak iz vzhodne in pa osrednje Evrope smo odvisni predvsem od Gazproma. Te države so sicer članice Evropske unije, ampak vseeno nimajo dostopa do južnega toka ali pa do severnega toka. Prav tako imamo dogoročne pogodbe z Gazpromom, zato ni konkurenčnosti in te države ne dobivajo nobene podpore. Južni in pa severni tok bi morali izkločiti iz tretjega svežnja liberalizacije. Zato se moramo vprašati, kako zagotoviti varno dostavo energije iz eh, Sredozemlja in pa Severne Afrike. Ne smemo dovoliti, da bi Gazprom deloval kot eh, monopolist v eh, vzhodnji Evropi. Minuti, per favore. Thank you very much. Najlepša hvala. Dolgoročne pogodbe dajejo varnost predvsem velikim podjetjem, kajti ta podjetja se lahko zanesejo na te pomembne pogodbe. Ne vem pa, ali so te pogodbe dobre za potrošnike. Na Polskem smo pred kratkim razpravljali o tem, ko smo podpisali pogodbo z Gazpromom. Eh, prihaja do novih dogodkov in dolgotrajne, dolgoročne pogodbe bodo stvari otežile za nas, da bi eh, diverzificirali te različne procese in pa cene. Rekli ste, da diversifikacija pomeni, da imamo severni in južni tok. Za me to ni diversifikacija, kajti imamo predvsem uh, isti uh, vir, to je Rusija, plin iz Rusije, niste pa omenili Nabuka. Uh, včeraj je Herald Tribune na prvi strani zapisal, da je južni tok zelo. Uh, zelo drag ki, projekt, ki naj bi tudi oslabil Nabuko. Ne vem, kaj mislite o tem, ste morda prebrali članek. Tretja stvar pa je, kaj mislite, da lahko komisija in parlament naredita, da bi nam pomagali pri, pomagala pri negotovosti glede naših dobaviteljev. Omenili ste Severno Afriko, eh, tam je politična situacija. Eh, negotova in to se prenaša potem tudi na Italijo, na negotovost, kar bo z energijo. Mi pa smo odvisni od Rusije in eh, tudi tam stvari niso najbolj jasne. Kmalu se bomo ukvarjali z zunanjo dimenzijo energije, obravnavali bomo poročilo o tem in tukaj bomo upoštevali tudi druge države. Zanima me, kaj bi tukaj lahko storili. Četrtič pa, Kaj mislite o, o ideji predsednika uh, Buzeka o plinu? Gospa Cavela, za dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Skaroni, za vašo predstavitev. V naslednjem polletju bomo imeli boj eh, za plinovode. Torej, moramo se odločiti za enega od njih. Vlada v Azerbajdžanu se je odločila, da si bo izbrala samo en plinovod, ki bo zagotavljal uh, plin tudi drugim. Torej, zanima me, ali mislite, da bodo na koncu se vsi ti plinovodi združili v enega. Ker je dobavitelj uh, za Azerbajdžan eden z milijoni kubičnih metrov. Če bomo na koncu dobili fragmentacijo na različna podjetja, potem bodo ti posamezni uh, plinovodi ostali brez dobave. Še eno vprašanje bi imela. Kakšno vlogo pa bodo igrali eh, Bahrajn, Katar in eh, Združeni arabski emirati pri eh, dobavljanju plina za ta sredozemski plinovod? Potem je tu še tema Irana če se bo problem Irana rešil, se bo celoten eh, načrt oziroma zemljevid eh, dobave plina spremenil v Evropi in na Bližnem vzhodu. Eh, še sam imam eno vprašanje. Ne vem, ali je bil tu problem pri tolmačenju. Torej, eno vprašanje imam. Konvencionalni viri. In pa ZDA, kakšna je eh, vloga ZDA tukaj v prihodne? Na drugem mestu. Gospa Kolarska je postavila vprašanje, sam se strinjam s tem, tudi sam sem prebral članek eh, v Herald Tribune o South Streamu, eh, da bo na koncu prevzel vlogo na Buka in da oba projekta pravzaprav nista realistična. Potem glede teme, ki jo obravnavamo kako bodo politične spremembe tukaj vplivale na celotno situacijo, eh, ko gre za dobavo prihodnje. Kako bo vse to tudi v prihodnosti vplivalo na zagotavljanje plina za Evropsko unijo. Hvala, gospod Miljan Mon. Gospod Ransdorf, za dve minuti izvolite. Grazie, predsednik, grazie. Hvala. Hvala, predsednik, hvala, gospod Skaroni. Zelo kratko vprašanje. Kakšna je vloga Kitajske v energetskem projektu v Severni Afriki? Se. Hvala, tukaj smo prihranili nekaj časa, gospod Mizanus. Zelo na kratko, hvala gospodu Skaroniju za predstavitev. Gre tudi za to, da omejimo odvisnost od Rusije. Na Slovaškem smo 100% odvisni od Rusov in zato nas zelo zanima, če bo poleg Nabuka še kakšen projekt. Eh, zanimajo me eh, torej, prihodni načrti in še konkretno vprašanje. Zelo različni odgovori so bili eh, v moji državi na izide referenduma v Italiji, zato bi rad vprašal gospoda Skaronja, kaj predvidevate, da bodo posledice eh, za Evropsko unijo eh, in kaj se bo zgodilo s tradicionalnimi viri energije. Kakšna eh, bo tudi vloga obnovljivih virov energije. Potem boj proti podnebnih proti podnebnim spremembam, kako je to povezano s prihodnim razvojem in pa jedrska energija kakšno vlogo igra tukaj jedrska energija pri obnovljivih virih energije. Za zaključek pa gospa Tikau dve minuti. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez importanta legătură dintre... Hvala lepa. Želel bi podariti, kako pomembna je povezava med Črnim morjem in pa med Sredozemskim morjem. Prav tako želim podariti, kako pomembna je Črnomorska regija iz strateškega vidika. Gre za povezavo s Kaspijskim morjem in pa z Centralno Azijo. Sredozemlje in pa Črnomorje skupaj sta izrednega pomena za zanesljivo skrbo z energijo v Evropi. Zato so projekti kot je Nabuko ali pa Česjadranski plinovod. Um, potem povezave čez Turčijo z Italijo, povezava z Azerbajdžanom, z Turčijo in pa z Evropo. Vse te povezave so zelo pomembne za zanesljivo skrbo v Evropi. Imam naslednji dve vprašanji. Kaj menite o projektu Desertek? Kako bo ta projekt zagotovil potrebno energijo iz uh, osrednje Afrike? In pa potem še nekaj v zvezi z podnebno-energetskim svežnjem. Kaj menite o tem, da tukaj države članice ne izpolnjujejo svojih zavez do Severne Afrike? Hvala. Dr. Vinoa, ki je uno dei nostri speaker, eh, e tale l'interesse, ki ha suscitato. Gospod Vinoa, ki je eden od naših prihodnih, oziroma eden od govorcev mm, kasneje, čeprav ni naš kolega, mu tudi dovolimo, da na kratko postavi vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu Skaroniju za zelo zanimivo predstavitev. Mislim, da ste eh, vzpostavili mm, torej, temo dolgoročnih pogodb. Eh, kakšen se vam zdi, eh, kakšen manevrski prostor bi potrebovali, da se sistem izboljša? Novi trgi prihajajo na dan. Zanima me, kakšen uh, pomena imajo te pogodbe, ali bi morale biti skrajšane, zmanjšane, torej kakšno je vaše stališče o dolgoročnih pogodbah. Hvala, ker ste bili tako kratki. Torej, veliko vprašanj. In vemo, da naš govorec zna na kratko odgovoriti, da mu 15 minut in če bi lahko resnično odgovoril, v tem času bi bilo super. Torej rispolverato dall'Herald Tribune di ieri. Na kratko bom skušal odgovoriti na vsa vprašanja. Torej, ena tema, o kateri je pisal tudi Herald Tribune, je projekt South Stream uh, v nasprotju z Nabukom. South Stream, torej južni tok, prinaša uh, ruski plin čez Ukrajino v Evropo. Nabuko pa bo šel čez uh, Azerbajdžan, čez. Uh, Iran in Turčijo. Torej, ne gre za dva uh, konkurenčna projekta. Mi uh, uh, smo največji graditelj plinovodov na svetu, največ smo jih naredili, ampak nismo pa za uh, torej projekt, ko uh, bi bila izgradna plinovoda tako draga, ne bi pa zatem stalo neko podjetje, nek dobavitelj plina. To ni nek izvedljiv projekt, nabuko na ni tak projekt in to je naša interpretacija. Nikoli še nismo videli, da bi se izgradil plinovod, eh, ki ne bi imel za partnerje dobaviteljev in, proizve, in potrošnikov. Šelgas v Evropi. Šelgas eh, je razširjen v ZDA, imamo štiri licence na polskem in veliko število licenc tudi v Ukrajini. Radi pa bi jih imeli še več, kajti ti dve državi sta uh, zelo obetavni za Šelgas. Za zdaj še nismo ničesar odkrili, upam, da bomo tukaj napredovali. Vključeni smo tudi pri Šelgasu na kitajskem v Tuniziji in v drugih državah. Demokracija v Severni Afriki. Vsaka tranzicija je vedno težavna. Ne moremo imeti vedno istih sogovornikov. Vsekakor pa je to težavno obdobje za Severno Afriko. Vsekakor raje uh, sodelujemo z demokracijami kot. Uh, z diktatorskimi državami, ko se bo proces tranzicije zaključil, bomo z veseljem sodelovali po demokratičnih kanalih eh, s Severno Afriko. Obnovljivi viri energije in plin, to ste omenjali. Tudi sam mislim, da bo eh, zlato obdobje za plin trajalo samo kakih 15 let, potem pa se bodo obnovljivi viri energije razvili do točke, ko bodo lahko nadomestili nafto in zakaj ne tudi plin. Če pa si ogledamo situacijo danes eh, in pa tehnologije, ki so na voljo, potem vidimo, da so tehnologije še vedno zelo drage. Fotovoltaična energija je šestkrat dražja kot bolj tradicionalni viri energije. In to mora plačati potrošnik. Obnovljivi viri energije so na voljo takrat, ko dobavitelji pravijo, da so na voljo oziroma ko oni sami, ko ti viri sami, uh, ko so razpoložljivi in ne takrat, ko jih mi potrebujemo. Tu je pomembno tudi shranjevanje. Vsekakor pa moramo več uh, vlagati v razvoj novih energij, novih obnovljivih virov energije. E, če pa si pogledamo situacijo danes, kot sem rekel, potem obnovljivi viri še ne zadoščajo za naše potrebe. E, novi zanesljivi dobovitelji plina oziroma uh, nahajališča plina v Libanonu, na Cipru in tako naprej. Tukaj ne gre za rezerve, uh, uh, gre samo za nahajališča. Mm. Izraelski del teh nahajališč se že uh, izkorišča, okrog 20 milijonov uh, sočkov na dan je proizvedenih. Ne govorimo sicer o sočkih pri plinu, ampak uh, tako bo bolj nazorno. Uh, in prek Egipta, oziroma te zaloge gredo tudi v Egipt. Nekdo je omenil tudi Katar. Katar je največji proizvajalec zemljskega plina, tekočega plina na svetu in eh, ta plin dobavlja tudi k nam. Tudi mi torej uvažamo plin iz Katarja in tudi oni imajo uh, nahajališča. Nahajališča se naj, eh, najdejo tudi v Iranu. Imajo zaloge, ki so na meji med obima državama. Ko se bodo problemi v Iranu rešili, potem bomo lahko plin dobavljali tudi od tam. potem pa dobava iz Rusije. Eh, rekli ste, da je Slovaška stotstotno odvisna od plina iz Ru Rusije. Prav zato sem omenil povezanost, medsebojno povezanost v Evropi. In zato bi se morali organizirati tako, da bo Slovaška dobivala plin iz Rusije, da pa bo tudi povezana z drugimi državami eh, in da bo plin lahko dobila iz Italije ali Španije, če pride do krize vsaka država bi morala biti povezana tudi z drugimi državami v Evropi. Tako da, če pride uh, še do kakšne krize med Rusijo in Ukrajino, če se uh, pipa zapre, bi lahko plin in dobavo plina organizirali iz drugih držav. Če pa te povezanosti ni, potem je tak scenarij nemogoč. Plina ni mogoče prenesti iz ene države v drugo, če ni uh, povezav. Slovenija in Bolgarija sta uh, se znašli v mrazu pred eh, letom in pol. Ni bilo uh, ustrezne dobave, čeprav je Zahodna Evropa imela dovolj plina na voljo in bi lahko preprosto uh, plin ponudila tema dvema državama. Ideja, ki jo danes zagovarjam, je, da potrebujemo Evropsko enoto za plin, ki bo odgovorna za povezave znotraj Evropske unije. Enako že deluje v ZDA. Plin se uh, prenaša iz ene v drugo državo in imajo tudi uh, dobro urejen trg. Tako se zmanjša problem uh, negotove dobave in uh, oskrbe s plinom. Dolgoročne pogodbe ima, imajo Eon, Gazprom, uh, francoska uh, družba in te zagotavljajo plin z Norveške, Libije in drugih držav. Obstajajo razlike v cenah eh, glede na dolgoročne pogodbe in v primerjavi s cenami nafte. To je res. Ali bomo ohranili sistem, ki cene veže na eh, cene surove nafte, ali pa bomo stvari uredili drugače, ali bomo te cene povezali s tekočim trgom in z nacionalnimi točkami. Na londonski borzi uh, se s tem trguje v velikih količinah vsak dan, torej lahko bi uh, s tekočim trgom povezali te cene in bi tako vsak dan imeli Eh, posamezne cene, torej prišlo bi do razlik. Še nekaj v Severni Afriki. Kitajska ni prisotna v Severni Afriki, ampak uh, samo v, v Srednji Afriki. Una in no, non una Kaj pa Libija?

sprašujem o povezavah med posameznimi plinovodi. Po odločitvi Azerbajdžana, da bo sedaj dobavljal samo enemu plinovodu, kako vidite ta to odločitev? E il fornitore designato del Nabucco. Eh, da seveda pozabil sem na to. Azerbajdžan je bil določen kot dobavitelj za Nabuko. Če pa ne bi uspeli organizirati tega tako, da bi Azerbejdžan dobavljal neposredno plin eh, na Buko konsultingu, potem pravzaprav niti ne vem, kako bi se na to odzvali udeleženci v Nabuku, ali si res želijo eh, zapraviti 10 do 12 milijard na samo eno pogodbo. Sam bi zelo razmislil, če bi moral zapraviti tako veliko vsoto in ne vem, ali bi vse uložil v eno pogodbo, ne da bi jo imel zares preverjeno in v rokah. Tu so te težave. Vendar govorimo o nečem, kar nas trenutno pravzaprav sploh ne zadeva, ker ne delujemo v tem projektu. Še kdo? Prosi za besedo. Skoro. Hvala lepa. Zanima me vaše mnenje. Kako, gospod Skaroni, vidite rezultate referenduma v Italiji? V Italiji smo imeli referendum uh, in izglasovanje bil ne jedrske energije. Zanima vaše mnenje o tem. Italijani imajo raporto difficile con nucleare da, da molti. No, Italijani imajo že zelo dolgo težave z jedrsko energijo. In iste težave imamo tudi z železnicami, sežigalnimi postami in tako naprej. Vse, kar je kolikor toliko moteče, eh, pri nas zelo povzroči eh, burne reakcije v javnosti in je očitno potreben nek popolnoma drugačen pristop. Tega se v Italiji močno zavedamo in mislim, da s tem referendumom pravzaprav. Eh, Eh, še nadalje deset let ne bomo videli jedrske energije v Italiji. Včeraj pa se je japonska vlada odločila, da bo nadaljevala z investicijami v jedrsko energijo. In poglejmo sedaj ta paradoks. Država, ki je pravkar utrpela veliko škodo zaradi eh, Fukushime, se odloča za nadaljna dela v tej smeri. Pri nas pa imamo take eh, težave z javnim mnenjem, tudi referendum v Italiji je odraz tega, vendar naši državljani so se tako odločili in o tem nekaj razpravljati. Torej, tista država, ki vedno sedi zunaj tega jedrskega kroga, naj ne bi imela veliko zapovedati, ampak eh, sam pravzaprav ne morem biti razsodnik pri teh vprašanjih. Lahko dodam le naslednje. To, kar je fascinantno za vse nas, ki imamo upraviti z energetiko, je, da pri jedrski energiji ni izpustov, ni emisij. In če vas najbolj skrbijo emisije, potem ne preostane nič drugega. Sicer pa ne moremo govoriti o nikakršni proizvodnji energije, ki ne povzroča emisij. To je težava v Evropi. Zaradi tega je industrija v glavnem naklonjena jedrski energiji, ker je eh, takoj v igri zmanjšanje emisij. Hvala lepa, gospod Skaroni, izvršni generalni direktor Enija. Najlepša vam hvala, ker ste si vzeli čas in prišli sem med nas, čeprav smo vam naklonili tako malo časa. Zelo dobro ste obvladali tudi vsa ta različna vprašanja in ste podali dobro podobo italijanskih podjetij, ki ste jih tu predstavili. Omenili ste tudi, da bi morali imeti poseben urad, neko službo na evropski ravni za distribucijo plina. In dejansko, tudi če imamo dovolj plina, je problem v distribuciji, v tem, kako lahko sploh dobavljamo ta plin. No, ampak toliko o tem, sedaj pa predajam besedo gospodu Rojlu, če bo imel še kakšne komentarje. Predajam predsedovanje, izvolite. Ja, Gospe in gospodje, lahko kar nadaljujemo z delom. Ok. Ja, tukaj sem eh, si vse lepo uredil. Eden prihaja na vrsto za drugim. Eh, najprej naj pozdravim gospoda Francesca Florgašija manager of Enagas. Ki je menedžer v podjetju Enagas. Vprašanje je podobno. Ali tehnično vse deluje? Lepo vas pozdravljam, vesel sem, da ste z nami. Gre za drugi pogled na temo, o kateri danes razpravljamo in brez nadaljnega dajem besedo gospodu Dela Floru. Eh, eh, Najlepša hvala, pozdravljeni poslanke in poslanci. Hvala, ker ste me povabili, da lahko sodelujem na, vašem, na vaši predstavitvi. Hvala tudi ostalim govorcem. Ta tema je vsekakor zelo pomembna uh, znotraj energetskega programa z Evropo. Zdaj razpravljate o infrastrukturnem svežnju in pa v zanesljivi oskrbi z energijo. Sam bom govoril o tem, da potrebujemo večjo povezanost med državami Unije. Govoril bom tudi o tem, kaj to pomeni za zanesljivo oskrbo z energijo tukaj se je treba eh, lotiti tudi vprašanj političnih eh, in družbenih vprašanj in dogodkov, ki so se zgodili v Južnem sredozemlju. Eh, sam bom predstavil stališče, ki je najbolj pogosto na Iberskem polotoku in pa v mojem podjetju. Nakratko bom predstavil podjetje, ki ga zastopam. Eh, gre za neodvisni operater infrastrukture. Deset uh, tisoč uh, kilometrov povezav imamo in uh, veliko vlaganje povezanih uh, s tem, z osnovno infrastrukturo v Španiji in dostop do vseh teh infrastruktur eh, poteka pod strogim nadzorom. Enega si je podjetje, eh, ki deluje na reguliranem trgu in ima tudi dober nadzor. Eh, podjetje je neodvisno. 75 odstotkov, eh, tukaj gre za prost pretok. Eh, potem pa eh, imamo sredstva še iz drugih virov, iz različnih kreditnih družb, SEPI, OMAN in tako naprej, kot vidite na slajdu. Garancije neodvisnosti. Eh, lahko zagotavljajo, da ena gas dobro deluje. In tako lahko tudi razložimo uspeh eh, tega podjetja v Španiji. Za začetek mm, naj povem, torej v povezavi s tistim, kar je že bilo izraženo, in spomenosti o tej teme. Naj vas spomnim na, na krizo iz leta 2009. Tukaj vidimo zemljevid. Eh, tega je predstavila Evropska komisija. In tudi Enagas eh, ga ima v svoji reviji. tukaj gre za to, eh, kakšno, kakšen vpliv je imelo pomankanje plina, ko je prišlo do prekinitve dobave. Predvsem eh, lahko povem, da eh, je bil učinek ničen v Španiji. na Balkanu in na vzhodu pa so bile posledice zelo hude. Países y continentes no podía vincularse hacia el otro lado de los Pirineos, hacia el norte de los Pirineos, es decir, hacia el resto de Europa, por falta de capacidad. No, vidite sami, da gre tukaj za eh, zelo krizno situacijo tam, kjer ni bilo dobrih eh, povezav, se pravi, ni bilo plinovodov, medtem ko je bil na drugih koncih Evrope plin na razpolago. To je torej problematično pri vsej stvari. V Evropi imamo plin oziroma dobavo plina strukturirano od države do države, potem eh, večina dobave temelji tudi na skladiščenju in to je vedno urejeno lokalno oziroma regionalno od države do države. Manjka nam ravno ta medsebojna povezanost med evropskimi regijami in državami, ter zmožnost, da se hitro prilagodimo nastali situaciji in obrnemo tok dobave, naprimer. Od leta 2009 imamo povezavo preko plinovoda tudi z Marokom in sicer preko Iberskega polotoka in to dobro deluje že nekaj let. Prav tako imamo še nekaj nekaj Eh, drugih eh, pomembnih objektov, ki so označeni tukaj na Iberskem polotoku. Tu sicer prihaja plin z različnimi plovnimi potmi, preko različnih plovnih poti v Španijo in se potem preusmerja drugam. Potem imamo pa še eno neposredno plinsko dobavo iz Alžirije v Španijo, ki je tudi označena tu spodaj in to je tudi eh, dodatek naši zmogljivosti za distribucijo plina. Španija in Portugalija skupaj lahko torej bistveno prispevata k varnosti dobave plina za Evropsko unijo, ker lahko pravzaprav na Iberski poloto gledamo kot na ver dobave plina za celotno Evropsko unijo. Je pa seveda potrebno poskrbeti za vse postopke, dovoljenja in eh, ateste, ki so povezani s skladiščenjem plina. Če pogledate, kako so se zadeve odvijale tekom let, tukaj vidite, da je bila povezljivost pred leti bistveno manjša in še vedno zelo nizka vendar se s časoma, kot vidimo, povečuje in se bo v prihodnje tudi še dodatno povečevala. Največji napredek pa pričakujemo tja, tja do leta 2030 in potem še več do leta 2050. Sedaj je potrebno posvetiti več pozornosti francoskemu delu plinovoda in organizacije dobave z Iberskega polotoka preko Francije. Tako da je tukaj res potrebno nekaj več prizadevan in nekaj več aktivnega pristopa znotraj same Evropske unije. To pomeni, da so potrebne tudi naložbe na obeh straneh francosko-španske meje, tako da bi se povečal sam pretok plina, ki ga že imamo z juga na sever in obratno. Tu vidite podatke v tej preglednici in tudi, kakšni so zastavljeni cilji za leto 2015. V vsakem primeru pričakujemo, da bodo tudi francozi namenili svoj del sredstev, da bomo imeli učinkovitejšo povezavo preko Pirenejev in da bomo imeli res učinkovito pot dobave plina preko Pirenejev. Ključnega pomena, kot rečeno, je torej povezava med Francijo in Španijo, ker na Iberskem polotoku imamo plina dovolj. Pomembno je razmišljati dolgoročno in eh, se zavedati pomena dobro organizirane infrastrukture, po vsej Evropi. In če bomo gradni ustrezne infrastrukture, ki bo bolje povezovala Evropo tako z juga na sever kot z vzhoda na zahod, lahko dosežemo bistveno zanesljivejšo dobavo plina v prihodnje. Tukaj lahko vidite primer novih projektov za potrebne infrastrukture, za boljšo povezavo med našimi obstoječimi trgi. Vendar ni dovolj samo zgraditi nek plinovod od dane točke do druge, temveč je treba poskrbeti tudi za ustrezna strokovna znanja za nadaljno distribucijo, torej tudi za distribucijo do gospodinstva in za vse ustrezne infrastrukture. To, kar bo treba še storiti v Franciji za boljši transport plina, je vsebovano tudi v tem projektu Eridan, ki ga vidite tukaj prikazanega. Ocena vrednosti tega projekta je približno 500 milijard evrov in vendarle je to zelo pomembna naložba, ki bo lahko bistveno prispevala k boljšemu pretoku plina z Iberskega polotoka. Kar pa seveda ne pomeni, da eh, ni treba izboljšati tudi infrastrukture po vsej Franciji in po vsej Evropi nasploh. Zaenkrat eh, je namenjenih 100 eh, milijonov evrov za Španijo, Francijo in povezavo s Severno Afriko ravno za izboljšanje oziroma spostavitev ustreznega vsega sistema plinovodov. Tukaj vidimo še nekaj prikazov pričakovanega razvoja dogodkov preko tako imenovanega iberskega plinovodov koridorja. To je poseben dokument, ki ga je objavil v začetku tega leta Enco in to je desetletni razvojni načrt tega območja. To je organizacija, ki je odgovorna ravno za ta desetletni razvojni načrt in njegov nadaljni razvoj. In ta organizacija zelo tesno sodeluje strokovnjaki iz vseh držav članic, tudi iz njihovih naftnih podjetij, vključno z ena gas. Če si pogledamo sedanje stanje zadev in če bodo vsi projekti, ki so načrtovani do leta 2020, res zaključeni, bomo storili s tem velik korak v smeri združevanja plinovodnih omrežij v Evropski uniji in Evropi nasploh in s tem bomo tudi poskrbeli za boljšo distribucijo plina, ki že prihaja iz Severne Afrike v Španijo. Pričakujemo pa seveda, da bo zgrajenih tudi nekaj novih plinov, plinovodo in da bomo imeli tudi dobave iz smeri vzhodne Evrope, tako da je pričakovati, da bomo imeli boljše stanje na trgu dobave plina in s tem bomo tudi imeli boljšo konkurenčnost. To pa seveda pomeni tudi nekaj usklejevanja naših obstoječih zakonodaj glede izgradnje in tudi uporabe plinovodo in distribucijskih omrežij. To pomeni tudi spremembe uredbe 715. In vemo, da si tudi komisija prizadeva na tem področju. Tukaj vidite tudi, kakšno je stališče. Evropske komisije. To je tudi dokument, ki je zelo svež, spodaj vidite, da je bil objavljen 6. junija letos. In komisija je prepričana, da bi morali imeti močnejšo povezavo med Francijo in Iberskim polotokom. Prav tako pa je komisija opredelila kar nekaj projektov, ki jih bo treba izvesti, če naj vse te sanje o učinkovitem plinovodu spravimo v realnost. komisija nadalje v tem dokumentu govori o pomembnosti izvedbe vseh teh načrtov, če naj zagotovimo uravnoteženo dobavo plina po vsej Evropi. Ključnega pomena pa je ta iberski koridor, ker bo leta, ko bo zaključen, dejansko ponudil realne možnosti diverzifikacije dobave plina v Evropi in tudi močno prispeval k energetski neodvisnosti Evropske unije. Predgovornik je že povedal nekaj o sedanjem stanju eh, zadev na evropskem trgu, vendar se lahko stanje močno izboljša, če bomo razširili pahljačo dobaviteljev. Zaenkrat je Evropa pravzaprav z vidika distribucije plina videti kot serija manjših otokov in te otoke je treba med sebojno povezati. Prav tako pa se je pomembno posvetiti novim načrtom za plinifikacijo, torej za distribucijo plina in to bo treba storiti po vsej Evropi. temu veliko prispevali k zanesljivejši dobavi, da ne bomo vedno odvisni od tujih plinovodov, temveč da bomo lahko uporabljali tudi plin, ki prihaja v naše luke po morskih poteh in da bomo imeli boljšo mrežo notranjih plinovodov. Če pogledamo, kakšno je stanje dobave iz Alžirije, vidimo, da je sicer prišlo določenih pacov v bližnji preteklosti, isto velja tudi za Libijo. Če pa pogledamo za kombinacijo vseh treh, Alžirije, Libije in Egipta, vidimo, da to trenutno za Španijo pomeni 40 odstotkov vsega dobavljenega plina, vendar se to v zadnjem času spet nekoliko spreminja. Libija je bila nas veliko sreča, naš obrobni dobavitelj, tako da nismo imeli hujših težav, vendar se ravno zaradi nedavnih eh, učinkov političnega razvoja zavedamo potrebe po diverzifikaciji dobaviteljev. Glede motenj dobave utekočinjenega naftnega plina, Lahko rečemo, da so to zadeve, ki se pogosto dogajajo, da smo tega že zgodovinsko gledano vajeni. In Evropska komisija je ravno zaradi tega predlagala Evropski industriji UNP, to je bilo že v predlogu iz leta 2010, naj oblikujejo načrte za ravnanje v nujnih primerjih, torej v primerjih nenadne krize, dobave in podobno. To študijo si lahko ogledate na spletnih straneh Evropske komisije. Tukaj v tem dokumentu lahko vidite tudi predloge komisije, kako zmanjšati učinke, škodljive učinke takih moten v dobavi. Zelo pomembni so, kot rečeno, ravno ti načrti za ravnanje v nujnih kriznih primerjih, da bodo države Evropske unije bolje pripravljene za sorodne primere v prihodnje. S tem bomo torej združeni prizadevanji izboljšali stalnost dobave in tudi povečali solidarnost in se naučili bolje skupno delovati v kriznih primerjih. Prav tako velja razmišljati tudi o obnovljivih eh, verjih energije in o tem, kako vključiti plin med druge energente, kako se povezati bolje z drugimi verji energije. Tukaj boste videli nekaj diagramov, ki kažejo, kako se je to dogajalo tekom let v primeru Španije. Levo vidite kakšna, kakšno je popraševanje, desno pa vidite kakšna je možnost dobave energije na vetroven dan v Španiji. Tu vidite, da nam lahko veter zelo pomaga, včasih zadovolji kar polovico vseh potreb. Ob normalnih dneh pa je ta odstotek veliko nižji, kot vidite na levi. Zdaj torej za dva diagrama, ki izhajata iz dejanskih podatkov 27. augusta 2009 in 9. novembra 2010. Tu je zelo jasno vidno, da lahko pri močnem vetru resnično prije do velikega povečanja dobave energije iz drugih virov. Vendar to pomeni, da morajo biti vsi preostali energetski sistemi močno prilagodljivi, da se lahko odzovejo na tako hitre spremembe v količini dobavljene energije. Iz tega izhaja, da morajo biti naši sistemi fleksibilni da bomo znali ustrezno usmeriti energijo in se tako odzvati na spremembe v dobavi, da bomo hitro preusmerili naprimer električno energijo, proizvodno električne energije iz enega ali drugega vira v tretjega. Na to moramo misliti tudi pri prihodnih novih infrastrukturah, Predvsem je treba res razmišljati o vetru, ker tukaj imamo dokaz, da je lahko pomemben vir energije, vendar ob ustrezni fleksibilnosti drugih energetskih sistemov. Naj še enkrat ponovim. Še enkrat torej ponavljam, kako pomembna je boljša povezava med Iberskim polotokom in Francijo, za večjo pretočnost plina po vsej Evropi, za zanesljivejšo dobavo energije. Vsi se moramo naučiti razmišljati celovito o združevanju običajnih energetskih virov in njihovi povezavi z obnovljivimi energetskimi viri. Strušek Iberskega koridorja je sicer velik, vendar vsekakor manjši, od drugih možnih koridorjev. Prednosti pa bodo zelo velike, ker s tem bo lahko Evropska unija diverzificirala svojo dobavo energije. Ker je očitno, da smo vedno odvisnejši od plina, ni več vprašanje, da moramo zagotoviti boljšo notranjo povezanost med evropskimi državami. Veliko koristi imamo torej od dobavljenega plina iz Severne Afrike in zato je za nas tudi zelo pomembno, da se ta regija stabilizira. Kot eh, rečeno, smo zelo izkušeno podjetje eh, z veliko raznolikimi investitorji in zaenkrat bi zaključil s tem in dal možnost, da mi zastavite vprašanja. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod De La Flor. Um, sedaj nam je ostalo nekaj časa, zato predlagam, da se odzove tudi komisija, morda je razumne, da sedaj vse to skupaj združimo. Morda bi lahko spregovoril kar gospod Vinoa v imenu komisije. Lahko dopolni informacije, pove nekaj o tem, o čem razmišlja komisija, kaj pripravlja, tako da bomo lahko obe točki obravnavali skupaj. Gospod Vinoa, najlepša hvala. Vi ste tukaj dokaj pogost gost, tako da vas še enkrat pozdravljamo in sedaj ste na vrsti vi. Hvala lepa, gospod predsednik, dobro, da ste organizirali to predstavitev. Dobro je, da imamo takšne razprave. Skušal bom uh, pokazati, kako je Evropski parlament neposredno prispeval k zanesljivi oskrbi z energijo v Evropski uniji. Zlasti po krizi januarja 2009. Mislim, da se vsi, vse udeležene strani strinjajo glede tega, kaj je potrebno. Jasno je, da moramo biti realni. Realnost je naslednja. Zelo smo odvisni od uvozov, ne glede na to, ali gre za plin ali za nafto. In uh, ta odvisnost se bo v prihodnosti še zvišala, kajti uh, Domača proizvodnja je izsiromašena in zato bomo morali vedno več uvažati. To je realnost, katero je potrebno živeti. Če si ogledate vire uvozov, lahko vidite, da je glavni dobavitelj Rusija, tako ko gre za nafto, kakor tudi ko gre za plin. In um, s tem vprašanjem se bomo morali v prihodnosti še ukvarjati. Lahko vidite, da obstaja več diversifikacije virov na področju plina kot na področju nafte. Ampak vseeno, vse skupaj si je potrebno podrobno izgled, eh, ogledati. Dobra novica pri plinu je ta, da imamo tri velike dobavitelje. Rusija za eno tretjino uvozov. Dva, 34 odstotkov, potem tudi. Eh, Norveška je zelo pomembna. Norveška je del evropskega gospodarskega prostora, torej del naše družine in je del notranjega trga. Tako da ni potrebno, da Norveško štejemo za zunanjega dobavitelja, čeprav je ta država precej neodvisna, ko gre za ravnanje z njenimi viri. In tretji največji dobavitelj je Alžirija, to pomeni, da sredozemsko območje predstavlja velik delež naših um, dobav. Zato je pomembno to, kar se tam dogaja. Naša politika, ko gre za zunanje dobave, je mm, lahko razumljiva. Jasno je, da potrebujemo dizefrifikacijo. E, že ko je Winston Churchill v 20-ih govoril o nafti, je rekel, da je tukaj samo eno pravilo in sicer diversifikacija, diversifikacija in pa diversifikacija um, to želim pojasniti, kajti ko govorimo o plinovodih, bi jih lahko rangirali v skladu z njihovim prispevkom k tej uh, diversifikaciji. Gre za diversifikacijo vira, poti in pa tudi za diversifikacijo partnerjev. Uh, to ni dovolj pogosto povdarjeno. Mislim, da imamo približno pet uh, koridorjev, s katerimi dovažamo plin v Evropsko unijo. Imamo severni, to je Norveška, vzhodni iz Rusije, imamo južnega, to je iz Severne Afrike in pa predvsem iz Al Alžirije. Potem imamo tekoči zemljski plin, ki prihaja od povsod, celo iz Trinidad in Tobaga, iz uh, Avstralije, iz Katarja ali kjerkoli že pač kakor veste, trenutno največji dobavitelj utekočinjenega plina Katar. In pa potem še imamo južni tok. Um, in tukaj lahko govorimo predvsem o tem južnem koridorju, tudi glede na to, kar je povedal prvi govornik. Ta južni koridor je bistvenega pomena, zato ga je potrebno odpreti. Ta ponuja vse tri elemente dizefrifikacije. Gre za novo pot, gre za nek nov vir in gre za nove partnerje. Imamo vire iz Kaspijskega morja, v tej regiji je prav toliko plina, kakor tudi v Rusiji. Zato nam je v interesu, da vzpostavimo to pot. Tukaj imamo številne partnerje, Turkmenistan, Azerbajdžan, morda Irak in pa druge partnerje to pomeni, da tukaj ne gre samo za Gazprom, da to ni edini dobavitelj za južni tok. Ta dodaja samo potne pa nove vire plina. Zlahka lahko predsta, eh, primerjamo prednosti med južnim in pa vzhodnim koridorjem, ko govorimo o teh regijah potrebno je odpreti ta južni koridor, ki ga včasih imenujemo tudi četrti koridor. Prav tako si moramo ogledati, kaj počnemo znotraj Evropske unije. To je še bolj pomembno, kakor je dobro pojasnil gospod Dela Flor. Gre za to, da želimo zagotoviti, da ko bo plin enkrat v Evropski uniji, da bo lahko ta plin dosegel vse dele Evrope jug, vzhod, eh, sever, mm, zahod. To je evropski plin in mora doseči vsa tista mesta, kjer je potreben. Januarja 2009 smo jasno videli, kakšne so bile motnje dobave plina med eh, Rusijo in pa Ukrajino. Eh, imeli smo veliko plina v Evropski uniji, pa nismo mogli pomagati tistim državam, ki jih je ta kriza najbolj prizadela tudi, ko gre za nafto, imamo mehanizem za to, da lahko zagotovimo oskrbo za nafto, če pride do moten. Gre za rezerve nafte, ki so namenjene primerom mot, moten. Um, to se je zgodilo, naprimer, ko je prišlo do orkana Katrina v ZDA, takrat. Uh, smo za pomoč ZDA uporabili tudi evropske rezerve. Se pravi, v primeru moten imamo tudi sistem, rezervni sistem za nafto. Ampak sam se bom osredotočil bolj na plin, to je moj namen. Tukaj je potrebno zagotoviti, da bomo imeli vso potrebno infrastrukturo in pa možnost za hitro odzivanje, za nujno odzivanje. V tem smislu je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva in pa politično podporo, projektom, ki so v skupnem interesu. To nam je uspelo z načrtom za oživitev gospodarstva in pa z um, čez evropskimi omrežji. Oktobra in novembra bomo predstavili predlog, ki bo obravnaval ta vprašanja. To je tudi predmet poročila Soza Wagner, ki je bilo že obravnavano v odboru ITRE. Mislim, da boste to obravnavali naslednji mesec na plenarnem zasedanju. To poročilo jasno govori o vseh naših predlogih. Jasno je, da je potrebno zagotoviti soglasje tudi pri teh projektih, potrebno je razviti regionalno sodelovanje. To počnemo z jugovzhodnim koridorjem med Polsko in državami centralne in vzhodne Azije, z baltskimi državami in pa z južnim koridorjem. Prav tako potrebujemo zunanjo razsežnost našega notranjega trga. To pomeni, da potrebujemo eh, partnerstvo z vsemi državami, ki nas obkrožajo. uredba 994 iz leta 2010 o varnosti oskrbe s plinom je orodje bistvenega pomena. Gospod Vidal Kvadras, ki je danes z nami, je bil poročevalec o tej uredbi. To nam je uspelo sprejeti v enem letu. To je uredba, ki je nadomestila direktivo, kar je pomembno, kajti vse je bilo potrebno začeti izvajati takoj. Govorimo o vseh negotovostih, ki nas obkrožajo predstavljajte si, da bi naprimer prišlo do moten v Alžiriji oziroma da bi prišlo še do enega spora med Ukrajino in pa Rusijo. Če bi se to zgodilo, bi bili bolje pripravljeni, kot smo bili januarja 2009 in to dosti bolje. Uh, Zagotovili smo zaščito potrošnikov in vse države smo pripravili na to, da so pripravljene na morebitne motnje, da okrepimo plinsko infrastrukturo, da zagotovimo hitro odzivanje v primeru krize. To pomeni tudi večja preglednost in pa izmenjava informacij. To je zelo pomembno. Danes poznamo, kakšne so rezerve plina posod v Evropi. Tega pred leti še nismo imeli. To je rezultat te uredbe in zato sedaj točno vemo, kakšne so rezerve v posameznih državah in okrepili smo tudi regionalno sodelovanje. Pri tej uredbi smo zapisali pomembne zaveze na področju infrastrukture z. Uh, slovitimi standardi infrastrukture N-1. Tudi gospod Skaroni je govoril o tem, eh, rekel je, da imamo sedaj primer N-1 eh, in da izpad iz Libije nadomestimo z drugimi viri. To so možnosti, ki jih mora raziskati vse države. Prav tako moramo zagotoviti dvosmerno zmogljivost pri vseh medsebojnih povezavah, zagotoviti moramo prožnost vseh plinovodov in imamo tudi standard glede dobave, ki govori o tem, kol, kakšne so naše potrebe po plinu. Kaj se dogaja v zvezi s to uredbo? Najprej imamo oceno tveganja, ki eh, ga mora pripraviti vsaka država Eh, to zadeva tako dobavitelje plina, kakor tudi tiste, ki plin prevažajo in pa potrošnike, zato da bomo lahko dobro ocenili vsa tveganja. To lahko privede do načrtov preprečitve, zato da lahko zmanjšamo tveganje oziroma ga izničimo in z, tudi potrebujemo ustrezne načrte za nujne primere, če pride do velikih moten. Vse to pripravljamo v teh dneh pred tremi tedni smo imeli seminar o ceni tvegan, eh, kjer smo preučevali, kaj delajo države članice za to, da bi izvajale to uredbo. Nekoliko me skrbi, se, se mi zdi, da vzhodnoevropske države tega najemljajo dovolj resno, zato sem nekoliko zaskrbljen kajti te države so najbolj ranljive, istočasno pa so tudi najmanj fleksibilne. Pogosto so v stotni meri odvisne od enega samega dobavitelja, dobavo se še vedno nadzira na ta način, da to ni v skladu z notranjim trgom, ni dovolj preglednosti, še vedno je cel, obstaja cela vrsta dogovorov, ki preprečujejo potrebne spremembe. Zato ustrajamo pri tem, da te države opravijo svoje delo. To je bistvenega pomena. Če želijo, da bi njihova, njihove dobavne poti postale bolj fleksibilne. Se pravi, do konca letošnjega leta moramo pripraviti ocene tvegan, moramo pripraviti načrte preprečitve. Eh, pomembno je in v duhu solidarnosti je, da si države članice med seboj izmenjujejo te ocene tveganja. To je zelo pomembno. To ni zadeva, ki jo lahko opravi ena sama država članica. Ocena tvegan mora upoštevati tudi to, kar se dogaja v sosednih državah. In tukaj želim povedati, v kolikšni meri nam je pomagal energetski načrt za oživitev. Če se spomnite, je bilo 4 milijarde evrov namenjenih komisiji strani parlamenta in pa sveta, zato da bi pomagali izgraditi te infrastrukture. Več kot polovico tega denarja smo uležili v električne in pa plinske povezave, v glavnem v plinske. Kaj to pomeni? Tukaj lahko vidite samo vzorec naših projektov. Slovaška, na primer. Gospod Mezaras, vi ste povedali, da je Slovaška stotstotno odvisna, ampak eh, če bo nastopila kriza jutri, lahko imate plin tudi iz Avstrije, kajti tu je bil usmerjen dvosmerni plinovod v bombgar, bombgardno. Prav tako obstaja plinovod, ki dostavlja plin v Italijo, potem alžirski plin lahko prihaja v shodne države in tako naprej. To smo naredili za tem denarjem. Naj povem, da smo pomagali tudi Španiji in da smo materializirali vse projekte, o katerih je govoril moj sosed tukaj. Potem izboljšujemo tudi povezave med Francijo in pa Španijo. In pa francoski trg želimo bolje povezati ne samo z jugom, ampak tudi s severom. Se pravi, lahko vidite, da smo veliko vložili v vzhodne države, vzhodnoevropske države, zato da bi zagotovili prožnost sistema, da bi poskrbeli za nove povezave. Še vedno imamo težave s Slovaško in pa Mačarsko. Gre torej za stvarjanje povezav v državah, kjer smo do sedaj imeli samo plinovode, ki so potekali od um, zahoda proti vzhodu, sedaj pa želimo vzpostaviti povezave tudi med jugom in severom. S tem moramo nadaljevati, to bo tudi predmet našega predloga, ki bo predstavljen ob koncu letošnjega leta. Vzpostavili smo celo vrsto prednostnih nalog. Te prednostne naloge so povezane z koridorji. Potrebno si je ogledati regije, Potrebno je ugotoviti, kakšne so šibkosti in kakšne so prednosti regiji. Moramo okrepiti prednosti, zato da bomo zmanjšali slabosti. Tukaj je pomembno naprimer območje Balskega morja. Tukaj želimo ustvariti povezave za elektriko in pa za plin, torej povezati z balskimi državami, s Finsko in pa z drugimi državami Evropske unije imamo tudi mm, severno-južno plinsko povezavo, to povezuje Polsko, vse z, tudi za Hrvaško z jedrskim, z Jadranskim morjem. Na ta način bodo vse države dobile lahko tudi utekačinjeni plin. Imamo tudi jugo zahodne električne povezave. Na ta način lahko zagotovimo, da bo Iberski polotok povezan z preostalo Evropo. In pa seveda je tukaj še vedno južni koridor, ki bo glavna prednostna naloga. Eh, vse, vsa prizadevanje je potrebno usmeriti v odprtje tega južnega koridorja. Se pravi, vidite, da to zadeva vse države članice. Želel bi nekaj povedati tudi o potencijalnih virih plina iz južnega sredozemlja. Govorimo o plinu iz eh, Libanona, iz Cipra in drugih držav. Sprašujemo se, kako bi lahko te nove vire plina povezali z Evropsko unijo. Uh, Izrael ima 3500 BCM, to je 10 desetkrat več kot letna poraba Evropske unije. To je dodatna možnost izverifikacije naših virov, ki jo je potrebno izkoristiti. Delo v zvezi s tem smo že začeli. To je nekaj, kar bo gotovo zadevalo Cipr in Grčijo. Prav tako pa bo to predstavljalo vrata za ta plin. To je dobra novica. Veliko imamo uh, novih virov. Tudi eh, določene vrste plina. V zvezi s tem bomo podali predloge do konca letošnjega leta, zato da bomo lahko videli, kako razviti te infrastrukture, kako sodelovati z eh, regulatorji, z uh, operaterji omrežji, zato da bomo poskrbeli za usredne investicije in zato da bomo zagotovili, da imamo ustrezne finančne instrumente za to, da se pomaga tem investicijam. Danes pogosto podarjamo, kako je posebna, kako je pomembna medsebojna povezanost. To pomeni, da morda ponekod povežemo. Ponekod potrebujemo tudi določene zmanjšave, da moramo zagotoviti uh, investicije za to, da bomo lahko zagotovili medsebojno povezanost naših dobav. In tukaj bo do bistvenega pomena finančni instrumenti Evropske unije. Tukaj se bom ustavil, mislim, da sem že veliko povedal. Vse tri predstavitve danes zjutraj so govorile o podobnih vprašanjih, podale so vam dobro sliko o tem, kaj se dogaja in mislim, da obstaja jasna smer glede tega, kako izboljšati zanesljivost oskrbe z energijo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Vinoa. Mislim, da ste zelo smiselno dopolnili dosedanje prispevke z vidika gospodarstva in evropske politike. In uh, preden pozabim, ali bi lahko odbora dobila seznam bistvenih ukrepov, ki ste jih omenili. To se mi je zdelo resnično v veliko pomoč. Kar nekaj se vas je javilo k besedi. Dobro bi bilo, če bi se omejili na, če bi se vsako mil na dve minuti, začel bo kolega Odi. Merci, Hvala, gospod predsednik, hvala tudi predstavniku komisije, vendar moram povedati, da govorim z rahlo slabim občutkom, ker govorimo pravzaprav o državah, o ljudeh, ki so s težavo začeli svoj eh, boj proti diktaturam in zato se počutim dokaj egoistično, ko tukaj govorimo o svojih potrebah, o krizah, z energijo in podobno, ampak vendarle imam nekaj mnen. Kot smo slišali že večkrat, je potrebno, da vložimo več sredstev v boljšo povezavo in tu je že nekaj namenjenih sredstev. Vendar kaj menite o tem, kako bomo organizirali ta prehod, kako bomo organizirali povezavo infrastruktur, kdo bo tisti, ki bo odgovoren za to, kako se bomo v resnici organizirali, ker imamo tukaj eh, zasebna podjetja, potem tu vključujemo sedaj še javna sredstva in kdo bo odgovoren za kaj in potem še ena zadeva. Ali ne bi mogli imeti nekega posebnega partnerstva še za eh, raziskave, za iskanje poti vnaprej, recimo eh, boljšega izkoriščanja sončne energije, tega je vendar veliko možnega in še ne raziskanega, še zlasti vse do zemlju potem eh, bi bilo dobro, da se vprašamo tudi, kako je z novimi povezavami eh, z Severno Afriko. Govorimo o razvoju držav, ki so tudi južne sosede eh, Evrope, govorimo o evropsko-mediteranskih povezavah. Kakšni so torej načrti za naprej? Hvala lepa, sedaj pa kolegica Rjera Madroel. Hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje za gospoda Vinvaja. In sicer nekaj zvezi s tem, kar je povedal gospod De La Flor. V tem trenutku je gotovo pomembno, da se okrepi os eh, Afrika, Španija, Francija. Iz eh, načrta za okrepitev in za obnovo je bil zato namenjen denar. Um, torej za okrepitev predvsem povezave med Španijo oziroma Katalonijo in Francijo. In kot del tega je bil tudi projekt, nek projekt, ki pa ni imel uh, željenih rezultatov. Gospod Laflor je razložil, da je eh, Francija ta projekt Eridan uh, ponovno zagnala. Torej, kako lahko ta projekt Eridan okrepi os med Afriko, Španijo in Francijo? Kako bo to možno, če se ne bo. Uh, izgradil uh, plinovod med Francijo in Španijo. Komisija se gotovo ukvarja s tem vprašanjem. V primeru ponovnega zagona bi morali zagnati vse skupaj, da bi dosegli želene cilje. Zdaj eh, bi vas rada spomnila tudi na to, zakaj zadeva ni delovala. Eh, šlo je za razlike v ceni za infrastrukturo na španski in na francoski strani. Ali je poleg tega obstajal še kak drug uh, problem? In gospoda de, Floria, de la Flor, prosim, še za en podatek. Omenili ste, kaj bi lahko uh, Iberski polotok uh, prinesel glede zagotavljanja dobave in tako naprej v, prime, v primeru težav z Ukrajino in Rusijo. To ste povedali, pomembno se mi zdi pa še nekaj. Uh, glede uh, različnih povezav oziroma različnih načinov dobav prek plinovodov in drugih. Uh, kaj bi to lahko prispevalo k oskrbi s plinom za celotno Evropo? Hvala. Kolega Watson. Hvala. Naslednji je kolega Watson. Hvala, gospod predsednik. Danes jutra sem se spomnil na nemško gledališko igro Plin, ki prikazuje, kako je družba nora oziroma odvisna od proizvodnje plina. In mislim, da moramo tukaj biti realni. Če bomo še naprej v isti meri uporabljali plin, potem ne bomo mogli omejiti rast temperatur na dve stopinji. Ne bomo se mogli soočiti z največjim varnostnim izzivom, s katerim se soočamo, gre za vprašanje zanesljivosti oskrbe zunaj meja Evropske unije in ne bomo mogli obravnavati za primeri politične represije v državah, ki nam dostavljajo plin. Samo lani smo videli, kakšen je načrt za leto 2050. In uh, videli smo tudi načrt komisije, ki vidijo, veliki, ki vidijo veliko, uh, veliko možnost za večjo uporabo obnovljivih virov. Predstavnik Španije je govoril o možnostih veterne energije. Španija ima tudi veliko sončnih panelov in če bi lahko investirali v države kot so Senegal in pa Maroko, če bi se tam osredotočila solarno-termalna energija in če bi vse skupaj povezali z um, vodnimi supermrežami iz Irske v Estonijo, z veterno energijo, o tem se že pogajajo ministri, potem bi se lahko zazrli v prihodnost, ki bi jo morali hraniti predvsem obnovljivi viri energije. Plin bi morali, uporabljati samo za mašenje vrzeli. Če želimo investirati v pametna omrežja, eh, potem mora biti to omrežja elektrike, ne pa omrežja plina. Zanima me, kakšno je mnenje govornika o tej zadevi. Gospod Plutones. Thank you very much. Hvala lepa. Dve vprašanje gospodu Dela Floru. Najprej neka zveze z koridorjem med Španijo in pa Francijo. Povedali ste, da pripravljate nekatere projekte in zanima me, ali ste lahko bolj specifični, kakšna je zmogljivost teh projektov, kdaj bodo vzpostavljeni in ali lahko predvidite možne ovire realizaciji teh projektov. Drugič, hvala za uravnoteženo Eh, bolj uravnoteženo predstavitev v primerjavi z eh, visokoletečo ideologijo gospoda Skaronija. Vidimo, kakšne so možnosti za veterno energijo, kakšne prilagoditve potrebujemo v infrastrukturi, v infrastrukturi plina in pa v, na plinskem trgu. Ko gre za hrambo plina, ali potrebujemo več hitrih rezerv v primerjavi z eh, rezervami, ki jih imamo danes, z geološkimi rezervami. Še pripomba gospodu Vinuaju. Navezujem se na to, kar je povedal Graham Watson. Največja diversifikacija, ki bomo priča v naslednjih nekaj letih, je energetska učinkovitost in pa obnovljivi viri energije to, kar počnemo na področju plina, je sicer pomembno, ampak če si ogledamo hierarhijo, so prav gotovo potrebna večja prizadevana na področju energetske učinkovitosti in pa obnovljivih verov. Še nekaj. Gospod Skaron je rekel, da bo Nabuko opuščen, zato ker nima dovolj proizvajalcev. Po drugi strani pa komisija zelo optimistična v zvezi s tem projektom. Gospod Skaroni pa je rekel, da, je to, da se njemu zdi ta projekt problematičen, saj bi od njega profitirali predvsem potrošniki in ne proizvajalci. Hvala lepa, gospod Suza Wagner. Hvala. Najprej bi rad eh, čestital eh, vsem za njihove predstavitve. Vprašanje pa je naslednje, zelo nakratko. Gospod Delaflor nam lahko poveste, uh, kaj ima ena gas na voljo, kakšna sredstva, da se sooča z nasprotovanjem in pa z stroški uh, administracije. To je, ti so v Španiji zelo eh, visoki, tako po občinah kot po uh, avtonomnih pokrajinah. Potem pa še uh, mnenje Nagasa o nekonvencionalnih virih. In tretjič, vprašanje za gospoda Vinvaja in sicer v povezavi z izbiro projektov evropskega interesa. Kakšni so kriteriji, eh, ki jih bo komisija sprejela oziroma podelila tem projektom, eh, da bodo resnično imeli evropski interes, kaj bodo morali izpolnjevati, kakšne kriterije in kakšne zahteve. Eh, tu smo se ukvarjali s poročilom in sam sem tudi sodeloval. Zanima me torej mnenje o tem. Hvala lepa. Sedaj pa dajmo besedo najprej gospodu Dela Floru, zato da poda prve, prve odgovore na vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem za vprašanja. Bom šel kar po vrsti, gospod Udi. Vi ste omenili javni sektor in pa vlaganja torej in povezave med javnim in zasebnim sektorjem. Mi smo zasebno podjetje in uh, delujemo po celem svetu. Ko bomo imeli kompromis, z, torej dogovor z regulatorjem, takrat bomo tudi pripravljeni uh, povečati vlaganja. Ko gre za stroške našega financiranja, imamo tukaj dva, uh, dva vidika in to vsekakor vpliva na to, da. Uh, imajo infrastrukture torej nižjo ceno, to vpliva tudi na zasebni sektor in potrebujemo neko zavezo na dolgi rok z regulatorjem, da bo povračanje uh, stroškov, uh, da se bo to obneslo. Tukaj govorimo o 40-50 letih, vemo tudi in sicer ne bom govarjal o gospodu Turmesu, torej vemo, da bomo imeli zaenkrat tranzicijsko energijo, vendar pa se morata obrestovati zasebna podjetja in pa specializirana podjetja, kot smo mi, smo pripravljeni na takšna vlaganja. Zdaj pa prehajamo na vprašanje, ki je postavila gospa Riera Madurel. In sicer mi smo specializirani za eh, infrastrukture, še oziroma ukvarjamo se samo s tem in to že več desetletij. Eh, prizadevamo si tudi za večjo učinkovitost, imamo regulatorja, eh, ki nas nadzoruje in torej ukvarjamo se s projekti, ki imajo zelo visoke kakovostne standarde. E, in presegamo povprečje naših eh, partnerjev in drugih podjetij. Torej, stroški povezovanja z operaterji v, eh, drugimi, v drugih državah so visoki in tukaj. In naj povem, da drugi operaterji imajo stroške tudi za 30, 40 ali celo 100 odstotkov više od naših. nekaj je seveda eh, nasprotovanja na lokalni ravni, ampak eh, treba si je stvar ogledati globalno in eh, pomembna izgradna plinovodov. Zavedam se tega, da specializirana in zasebna podjetja, kot je naše, delajo infrastrukturo po konkurenčnih stroških. To je pomembno. to pa ne sme vplivati potem na končnega potrošnika. Zakaj projekt, ki ste ga omenjali, ni šel naprej? V štirih, petih letih, ko smo se s tem ukvarjali, smo veliko dosegli. Začeli smo z nič in rekli, da do leta 2000. 2013 oziroma 2015, da moramo za 5 do 7 odstotkov povečati našo kapaciteto. V evropski perspektivi vem, da se moramo posvetovati z trgi. Imeli smo tudi uh, neko srečanje med Španijo in Francijo v Madridu. In francoski predstavnik je rekel, uh, da je pač trg najpomembnejši, če eh, bi se pri izgradni Eiffelovega stolpa ali pa Sueškega prekopa ozirali samo na to, tega ne bi dobili. Potem mislim, da je eden od motivov tudi ta, da potrebujemo strateško komponento, ki bi jo to predstavljalo in v času, v kakršnem se nahajamo. In zdaj, ko nimamo eh, še nekih zavest na dolgi rok, bi to potrebovali. Trg se mora zavezati tudi bolj dolgoročno. In če bodo stroški v končni fazi previsoki, eh, potem bi jih težko presegli. Eh, ta odbor je zelo zavezan uh, takim projektom. In mislim, da bi to čim prej potrebovali. In del tega koridorja že deluje, to je bilo vzpostavljeno. Del sredstev uh, se tudi že uporablja in pomemben je celoten koridor, da se razvije koridor, Afrika, Španija in Francija. Na ta način bi velike količine plina lahko prišle v Evropsko unijo in bi to prispevalo k prihodnosti uh, boja proti odvisnosti. Na ta način bi odprli alternativne poti. Medgas bi Eh, eh, lahko uh, tudi prispeval svoje. Uh, Henel tudi um, bi lahko uh, prispeval več. Gre za 10 milijonov evrov, to je resnično majhen strošek, ki je povezan s projektom. Gospod Turmes, gospod Sosa je še postavil vprašanje. E, o ovirah sem že govoril. Glavna ovira pa je morda e, pomankanje razumevanja med e, posameznimi predstavniki, med ljudmi, morda gre za jezikovne vidike, za uh, drugačno mentaliteto in tako naprej. Mi smo začeli delovati, še preden je bilo od nas to zahtevano, glede infrastrukture, torej da bi dosegli ravnotežje med uh, plinom in drugimi viri ali, ali pa da bi plin uh, predstavljal nek most Eh, med današnjo situacijo in situacijo v prihodnosti. Zato se potrebuje veliko infrastrukture in strošek za plin je tu uh, dokaj majhen. Potrebujemo infrastrukturo za diversifikacijo in pa uh, fleksibilnost je pomembna. Potrebujemo uh, infrastrukturo za povezave, kot sem rekel, potem podzemne povezave. Uh, in nekateri se trudijo za to, da bi stvari napredovali, da bi dobili večjo fleksibilnost, drugi pa ne. Poleg tega so tu še obnovljivi viri energije in pa še vprašanje gospoda Sosa Wagnerja v Španiji. Uh, uh, govorimo o učinku nimbi oziroma potem. Eh, torej, s tem je povezanih precej težav in vedno so tu eh, manjše težave, določene okoliščine, ki eh, stvari ustavljajo, treba se je prizadevati za kompromise. da bi stvar šla naprej v tem smislu se strinjam s svojimi kolegi eh, v Evropi, potem pa še nekonvencionalni viri. V Španiji nimamo nekonvencionalnih, ne nekonvencionalnih uh, virov, smo odvisni, vendar pa nas vse to zadeva. Uh, zadeva nas pojav zadnjih let. Uh, kot je rekel tudi gospod Skaroni, da eh, bo um, dobava v prihodnje povezana z ZDA. GNL, torej uh, plin, tekoči plin, postaja vse bolj pomemben in imamo vse bolj pomembne in vse večje uh, vire. S tem bom zdaj zaključil. Eh, mi imamo eh, torej, infrastrukturo, ki eh, omogoča dobavo tekočega naravnega plina. Treba pa je omogočiti medsebojno povezanost, povezave med posameznimi državami. Hvala. Hvala lepa. Um, I have a, a lot of sympathy for what Mr. Odi said. Uh, that ja, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Odi. Mm, nekat, nekoliko sem bil egoističen in nisem omenil vseh aktivnosti Evropske komisije, ki so namenjene temu, da bi zaključili partnerstva z uh, vsemi državami, ki imajo praviti z uh, utekočinjenim plinom. Želimo razpravljati o obnovljivih virih in pa o energetske učinkovitosti, ki so pogosto pomemben sestavni element našega sodelovanja, bodi si z zalivskimi državami, z Alžirijo ali z drugimi. Vse želijo sodelovati z nami na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov in pa tako naprej. Potem v zvezi s tem, kar ste povedali o Afriki, gospod Pibalks razvija program, ki je namenjen iskanju dostopa do elektrike za afriške ljudi. Skušamo vzpostaviti dobre infrastrukture v Afriki, kajti tukaj obstaja realen problem. Veliko aktivnosti bo omenjenih v sporočilu, ki ga bo objavila komisija septembra v zvezi z zunanjo in pa energetsko politiko. Kar se tiče lasništva plinskih infrastruktur. To je regulirano. Se pravi, upoštevanja javni interes, tega upoštevajo regulatori, saj pripravljajo infrastrukturo, pripravljajo prevoz, ne glede na to, ali so ta omrežja uh, javna ali pa zasebna. Obstajajo tukaj pač različne razmere, ko gre za lastništvo omrežji za, elektrik, za elektriko in pa za plin. Ampak vse skupaj je regulirano. Načrt SET je jasno pokazal, kako pomembno je to. Gospe Rieri Madruel. Projekti. Naj povem, da smo zahvaljujoč denarju iz načrta za oživitev uspeli prepričati francoze, da nadaljujejo s temi projekti, kljub negativnemu začetku. To je pomembno, kajti kot Evropska unija smo uspeli zbrati potreben denar. Tukaj gre samo za odpravo oskih grl v francoskih sistemih in to je predpogoj za kakršnokoli novo povezavo med Francijo in Španijo. Kmalo bomo začeli s pogovori med Francijo in pa Španijo, zato da bomo lahko zagotovili uh, napredek naših projektov. No, gospoda Watsona več ni. A ja, oprostite, še vedno ste tukaj obstaja pomemben vidik plina, ki danes ni bil omenjen, vendar pa je ta vidik pomemben, če želimo zagotoviti prihodnost plina. Namreč tega je treba dekarbonizirati. Eh, v naslednjih letih bi morali zmanjšati vsebnost eh, oglikovega dioksida v plinu. Veliko raziskav poteka v zvezi s tem. Gospod Turmes je rekel, dobro, plin bomo imeli za deset in naslednjih petnajst let. To je res, vendar pa če želimo, da ostaja še dlje, moramo zmanjšati vsebnost izpustov CO2 in po mojih informacijah haja. Um, potem vidite tudi, da so obnovljivi viri energije in pa plin povezani. Dobro je, da bi nekega dne pridobivali vso svojo energijo iz eh, veterne energije, ampak moramo imeti tudi nadomestilo v primeru, da nekega dne pač ne bo vetra. Zato potrebujemo tudi možnost pridobivanja elektrike iz plina. S tem seveda investicije postanejo manj gospodarne, saj bodo ti obrati delovali samo nekaj ur na leto in tukaj obstaja gospodarski problem, ki ga je potrebno rešiti, zato da lahko zagotovimo ustrezno kombinacijo obnovljivih virov in pa plina. Obnovljivi viri morajo bolj poseči v našo proizvodnjo elektrike. Potem gospod Turmes. Res je, energetska učinkovitost je prednostna naloga zapisana v strategiji za leto 2020 in kmalo bomo podali predlog v zvezi s tem. Ta pogajanja bodo zelo težka, Eh, govorimo tudi o vprašanju obnavljanja zgradb in tako naprej. Potem v zvezi z projektom Nabuko. Gospod Skaron je rekel, da je projekt Nabuko nekaj, kar, ga, nekaj, kar poganjajo samo potrošniki. Uh, mislim, da so tukaj potrebne pogodbe za dobavo plina in najboljši način je za to, da bi ustvarili nekakšen uh, konzorci, skupek podjetij, ki bi zagotavljala dobavo plina skozi Nabuko, to je lahko v Iraku, v Turkmenistanu ali kjerkoli že. O tem je potrebno razmisliti in tudi komisar je povedal veliko v zvezi s tem. Prejšnji teden so potekale razprave o južnem koridorju z Azerbajdžanom, s Turkmenistanom in pa v zvezi z Nabukom. Zadeva se torej premika ampak vedeti morate, da je glavni dobavitelj Azerbajdžan in sprejeta bo odločitev o dodeljevanju 16 BCM. ITDA moramo združiti z Nabukom, Nabuko prečka Turčijo, ITDG pa povezuje Grčijo in Italijo. No, čas bo gotovo, gotovo v prid vsem tem projektom. In pa potem še vprašanje v zvezi z projekti skupnega interesa. O, videli smo, kaj ste predlagali v vašem poročilu, kjer so jasno omenjeni vsi ti kriteriji, V zvezi s projekti je potrebno izvesti analizo stroškov in koristi in potrebno je poskrbeti tudi zunanje vidike. Varnost oskrbe z energijo, potrebno je upoštevati možnost zmanjšanja cen plina v, drž v vzhodnih državah, kjer je Gazprom naprimer glavni dobavitelj. Če tam ustvarite povezave, ki bodo dobavljale plin od nekot od nekoga drugega, potem bo to zelo spremenilo pogajalsko stališče naših držav v pogajanjih z Gazpromom. Vse te koristi je potrebno imeti pred očmi in takšne kriterije je potrebno upoštevati. Upam, da boste zadovoljni z predlogom, ki ga bomo podali jeseni. Hvala lepa. Gospod gospe in gospodje, samo še nekaj zaključnih besed z moje strani, na to pa dajem besedo še kolegu Albertinijo. Najprej dobro je, da smo organizirali to skupno predstavitev obeh odborov. Drugič, zahvaljujem se vsem govornikov, izredno ste nam pomagali. In pa tretjič, tisti, ki je bil tukaj in je prisluhnil predstavitvi, je lahko domel zapletenost in pa raznovrstnost. Uh, odprtih uh, eh, vprašanj in zato tudi ne bo možno sprejeti enostavnih političnih vprašanj. Poskrbiti bo potrebno za raznolike odgovore, kar je seveda bolj naporno. Sedaj pa dajem besedo gospodu Albertiniju. Ja, uh, Roy, per la sua... Rad bi se samo zahvalil gospodu Rojlu za odlično sodelovanje, ki smo ga imela. Hvala mu, ker je omogočil to predstavitev. Danes so bili z nami resnično odlični strokovnjaki. Gospodu Vinuaju bi samo še postavil vprašanje, eh, ki se navezuje tudi na mnenje gospoda Skaronija. Torej, ali je kakšna možnost za, evropsko, za nek evropski organ, ki bi se ukvarjal z evropskimi notranjimi povezavami? da bi tako lahko organizirali uh, porazdeljevanje mm, in dobavo plina. Torej, o tem smo uh, govorili. Imamo organizacijo, ki se ukvarja z celotno infrastrukturo in sok. Uh, eh, to imamo za plin, kot tudi za elektriko in je bilo ustvarjeno z uh, paketom o notranjem trgu. Uh, resnično smo dobro sodelovali in eh, zelo sem prepričan, da bomo do leta 2020 imeli dobro organiziran organ oziroma mrežo tudi na evropski ravni, ki bo omogočal optimizacijo infrastrukture na področju elektrike in plina. Zato potrebujemo tudi uh, eh, ustrajnost pri tem, nadaljevati moramo s tem projektom in ne moremo si privoščiti, da bi uh, Eh, vse skupaj zamrlo ali se zavleklo. Zanašamo se na te mreže za elektriko in plin in moramo zdaj oblikovati načrt, desetletni načrt eh, razvoja mreže, mreže elektrike in plina in vse to uskladiti tudi z evropskimi cili. Resnično eh, se zanesem, da bomo tukaj dobro sodelovali, gospod Francisco de la Flor, je tudi eden izmed naših sodelavcev in mislim, da bo prihodnost uh, uspešna.